分分寸的。Thanks a lot. Ladies and gentlemen, welcome on the uh, evening session. The sitting is. Uh, Kolegi in kolegice, nadaljujemo z zasedanjem. Naslednja točka na dnevnem redu je izjava komisije.